danskem predsedstvu. Pozdravljam dosedanjo predsednico Evropskega sveta in predsednico vlade Danske, gospodine Torning Schmidt. Prav prisrčno pozdravljena, veseli me, da je tu danes tudi Jose Manuel Barroso, predsednik komisije. Takoj bomo začeli z razpravo. Besedo dajem najprej eh, predsednici vlade, gospod Torning Schmidt, ki bo podala izjavo sveta. Dragi predsednik Evropskega parlamenta, predsednik komisije, vodje političnih skupin, poslanke in poslanci, člani Evropske komisije. Velik privilegij in tudi čast je, da lahko ponovno spregovorim v parlamentu.